poslovnika, se bo s to zadevo ukvarjal odbor za pravne zadeve. Ta odbor me je tudi prosil, naj povem, eh, obvestim o popravku glede dokumenta v drugi obravnavi in to boste našli v zapisniku našega zadnjega zasedanja. zapisnik po členu 216 bo sprejet, če skupina 40 poslancev ne bo vložila predloga za spremembo. To so bila obvestila predsednika. Zdaj pa prehajamo naprej k dnevnemu redu ta osnutek dnevnega reda je bil sprejet na konferenci predsednikov 9. septembra v skladu s členom 137 poslovnika. Ta osnutek dnevnega reda imate pred seboj. Kot veste, nas čaka kar precej dela. Prejšnji teden smo imeli zaslišanja komisarjev. Ta teden pa bomo o teh imenovanjih glasovali. Jutri bom imel govor v povezavi z mojimi političnimi prednostnimi nalogami v mandatu dveh in pol let. Takrat bomo tudi glasovali o Evropski komisiji. Imamo še vprašanje delegacij, ki si ga bomo danes ogledali in pa tudi v sredo. Razpravljali bomo o vrhu G20. Svet je podal predlog za proračun za 2010 in še druge točke so na dnevnem redu. Torej, dnevni red je zelo obsežen. Točko za točko bom šel skozi ta dnevni red. Torej, ogledal si bom dnevni red, to so bili samo splošni komentarji, ampak eh, če kdorkoli, kadarkoli želi besedo, eh, mu jo bom dal.